Tako smo se odločili na podlagi 9. odstavka 7. člena poslovnika. 6. februarja leta 2014 sem izdal sklep, da bomo izdali opomin gospodu Godfriju Blumu. O tem smo ga oblestili 12. februarja leta 2014. O tem smo obvestili tudi odbora, v katerem je gospod Blum dejaven. To je odbor za gospodarske monetarne zadeve in odbor za enakopravnost med spoloma in za pravice žensk. In to v skladu s prvim odstavkom pravilnika, poslovnika in 103.